parlamenta, ko gre za spoštovanje demokratičnih načel in prav, človekovih pravic naših vzhodnih partnerjev. Najlepša hvala, komisar Marmunja. Ob zaključku razprave sem prijel pet predlogov resolucij petih različnih poslanskih skupin. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo po koncu razprav. Sedaj pa sledi razprava o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu. Najprej dobijo besedo avtori, prvi bo kolega Teno, ki imate dve minuti. Najlepša hvala, predsedojoči. Položaj žensk v Pakistanu in Afganistanu je zelo resen. Kršitve človekovih uh, pravic so pri ženskah zelo pogoste in pogosto to oblasti tolerirajo. Uh, tradicijo umorov iz časti je potrebno odpraviti in vlada mora ukrepati za to, da ti zločini ne bodo nekaznavani. Pohabljanje ženskih spolnih organov je še vedno prisotno v nekaterih delih Pakistana in potrebno je tudi te zločine preiskati. Afganistan ima drugo največjo stopno umrljivosti porodnic in eh, storiti morajo nekaj, da bodo izboljšali svoje zdravje na tem področju. Eh, poleg tega prihaja tudi do usmrtitev nosečnic, kar je potrebo najstrožje obsoditi in to je v nasprotju z mednarodnimi deklaracijami OZN. Poleg tehnične in finančne pomoči tem državam imajo ženske in dekleta še vedno težave pri dostopu do primarne izobrazbe zaradi zelo zakorninjene diskriminacije. Tu ni nobenih varovalk, ravno tako ni zagotovljenih mest za ženske na višjih položajih v družbi. Tega se je potrebno lotiti in potrebno je najti neko vzdržno rešitev, preden se bodo mednarodne sile leta 2014 umaknile iz Afganistana. Zadnji pogovori na bonski konferenci so bili spodbudni. Poleg ukrepov eh, samih vlad obeh držav mora tudi Evropska komisija ponuditi še več podpore projektom, ki ščitijo in varujejo pravice žensk v teh dveh državah. Hvala. Hvala. Sledi kolegica Geringer de Oettenberg za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Neverjetno se zdi, da v 21. stoletju še vedno obstajajo države, ki zatirajo ženske in jim ne omogočajo dostopa do javnega in političnega življenja. V Afganistanu in Pakistanu so ženske odrinjene na rob družbe, nimajo priložnosti za rast, za razvoj svojega potencijala. Pregon, prepovedi, sankcije, eh, vse to omejuje dejavnosti žensk eh, pravzaprav vsak dan. Po padcu talibanskega režima so se razmere v Afganistanu izboljšale, v Pakistanu pa so se razmere v zadnjem času poslabšale zaradi diskriminatorne zakonodaje, kot je naprimer pravica do zaščite e, verskih čustev. Zato je potrebna sprememba zakonodaje v obeh državah. To bi moral biti prvi korak na poti proti zagotavljanju dostojanstva žensk. E, potrebno je zagotoviti enakopravnost in tudi varnost žensk eh, na delovnem mestu, v izobraževanju. Naša dožnost ni samo, da izražimo ogorčenost, ampak da pozovemo k enaki obravnavi obeh spolov. Hvala. Hvala. Kolega Romeva in Rueda je naslednji za dve minuti deset let po prvi konferenci o Afganistanu leta 2001, kjer so bili eh, položeni partnerji, eh, temelji za partnerstvo med mednarodno skupnostjo in Afganistanom. Torej, od takrat eh, so se stvari za ženske res nekoliko izboljšale. Kot trdi vlada, naj bi 4 milijone deklic obiskovalo šole in več kot 25 odstotkov poslank, poslancev naj bi bile poslanke, torej ženske ampak eh, žal gre tukaj pogosto samo za lepe besede. Stopna umrljivosti porodnice še vedno med najvišjimi na svetu. Eh, ženske se soočajo z nasiljem v družini, s prisilnimi porokami, porokami otrok. Eh, tudi uporaba Eh, običaja bace še vedno, je še vedno pogosta, kjer se ženske žrtvuje kot očkodnino za kazniva dejanja. Tudi kadar eh, primeri, ko so ženske kaznovane, ker se jih obtoži kršitev eh, določenih pravil, so pogosti. To so stvari, ki se jih moramo lotiti in zato prosimo varnostne sile, da eh, morajo ukrepati ne samo na področju varnosti, ampak tudi na področju javnega reda. Zaščititi morajo ženske in otroke pred zlorabami in ne smemo pozabiti, da morajo ženske biti tudi voditeljice, vključene morajo biti v eh, oblikovanje in nadzor varnostnih kazalnikov. V Pakistanu je, so trenutne razmere zelo zaskrbljujoče. V nekaterih regijah oblasti obno, ravnajo zelo podobno kot v Afganistanu. Zato pozivamo tudi pakistansko vlado naj ponovno uvede temeljne pravice iz ustave z leta 73, ki so prenehale veljati po vojaškem udaru leta 77. Sem sodi tudi odprava diskriminacije na podlagi spola. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Romeva Irueda. Es folgt für eine Minute. Najlepša hvala, kolega Murphy, za eno minuto. Uh, hvala, predsedujoči. Deset let je minilo, odkar eh, je, so bile tudi pravice ženske ena od uh, utemeljitev uh, napovedi vojne, ampak razmere so še vedno grozljive. Uh, pismenost je samo 13 odstotna, samo 5 odstotkov žensk uh, obiskuje srednje šole, kar je niže kot pod uh, talibani, ampak bistveno, uh, kar je več kot pod talibani, ampak bistveno manj kot desetletja uh, prej. Številne ženske se pritožujejo nad nasiljem v družini in to je eno od najbolj nevarnih uh, področji za ženske. Uh, Eh, to je tudi primer ženske, ki je bila pri 19. posiljena, posilil jo je eh, mož eh, sestrične včer in ko se, ko se je maščevala, je bila obsojena, zdaj so jo oprostili, ampak še vedno je veliko žensk zaprtih zaradi moralnih zločinov vendar pa teh razmer ne, ne smemo izkoriščati kot izgovor za okupacijo. Varnostne sile se morajo umakniti in eh, civilne organizacije so tiste, ki morajo nadaljevati boj. Najlepša hvala, kolega Murphy. Kolega Preda je naslednji za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Danes govorimo o Afganistanu in Pakistanu in v obeh državah so Eh, določeni elementi, ki jih je mogoče opisati kot pozitivne. Naprimer, v Afganistanu so uh, imenovali nekaj žensk na eh, visoke položaje. Gulnas, ki je bila posiljena in obsojena na zaporno kazen, je bila zdaj oproščena, vendar pa eh, to še vedno ni vse rešeno, čeprav eh, je zakon proti napadom s kisilno, ki je bil sprejet ta teden, pozitiven znak. V Afganistanu in Pakistanu je eh, Zelo pogosto nasilje v družini prihaja še vedno do kamenjanja zaradi kršitev nekaterih socialnih norm. Eh, pogosto so v Afganistanu eh, ženske predmet eh, prodaje, tudi prisilne poroke so pogoste in vse to je potrebno obsoditi. Najlepša hvala, gospod Preda. Zdaj pa gospa Nikolaj. Najlepša hvala, predsedajoči. Čeprav ta resolucija obravnava dve državi, kjer so razmere nekoliko drugačne, pa vendarle vsebuje kar nekaj skupnih elementov kar zadeva enake možnosti in pravice žensk, te nasilje nad ženskami so razmere v obeh državah zaskrbljujoče. Še posebej pa to velja za Pakistan. V Afganistanu moramo priznati, da so se vsaj pravno gledano razmere nekoliko izboljšale. In eh, nova tamkajšnja ustava eh, sicer predvideva enakost spolov. Leta 2009 je bil sprejet zakon o boju proti nasilju nad ženskami, ki se tudi uporablja. In tudi zastopanost žensk se je v zadnjem času izboljšala. Vendar pa je potrebno priznati, da eh, se utegne vse skupaj ponovno poslabšati, ko se bodo mednarodne sile umaknile iz Afganistana, kajti vse pridobitve tega časa Eh, utegnejo zelo hitro izginiti. Zato mora Evropska unija nadgraditi partnerske programe, zato da bodo stvari ostale vsaj na sedanji ravni. Najlepša hvala. Eh, zdaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Posel za eno minuto. Gospod predsedujoči, obe državi sta zelo različni, čeprav sta sosedi, ampak eh, še večje pa so razlike znotraj samih držav. Pakistan je imel predsednico vlade še pred Nemčijo, Afganistan sicer še ni tako daleč, ampak zdaj imajo vsaj guvernerko ene provinc. Vendar pa v obeh državah obstajajo regije in območja, kjer ženske ne morajo hoditi eh, niti v šolo. In te velike razlike znotraj držav je mogoče um, ukiniti samo z reformami, ne z ideologijo in zato nam je v Afganistanu nekoliko spodletelo. Kajti mislili smo, da bomo z enim korakom premustili tisočletne tradicije, to ni bilo mogoče niti v Evropi, kaj šele na Hindukušu. Navaditi se moramo, da, da se te države razvijajo svojim tempom, da potrebujejo potrpljenje in vzdržno podporo in da ne moramo enostavno s pritiskom na, na gumb uh, popolnoma spremeniti družbe. Najlepša hvala. Kolegica Senicin je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Reuters poroča, da je Afganistan na vrhu seznama, kar zadeva kršitve človekovih pravic, kar zadeva kršitve žensk. Na tretjem mestu je Pakistan. Tam je posem spremljivo, da prihaja do umorov iz časti, da prihaja do zlorab žensk. Pravzaprav je to pristop, ki ga podpira država, kajti vladajoča vera tem ženskam odreka številne pravice. Polovica žensk, ki so zaprte v Afganistanu, so bile obsojeni zaradi tako imenovanih moralnih zločinov, kot je prešuštvo ali ker so pač ušle eh, svojemu možu. 90 odstotkov žensk, ki so bile. Eh, posiljene še vedno trpi psihološki pritisk. Eh, v Pakistanu pa se razmere niso izboljšale, ampak so se poslabšale. Zakonodaja, ki je bila sprijeta, še zaostruje agresijo moških in temu moramo nasprotovati. Najlepša hvala. Zdaj pa kolegica Ojland za eno minuto. Kolegice ni, potem pa kolegica Vržja za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. No, ponovno se razburjamo nad razmerami v Afganistanu in Pakistanu, predvsem nad položajem žensk v obeh državah. Ti dve državi sta žal vodili na svetu, kar zadeva kršitve pravic žensk, kar zadeva umore iz časti, posilstva in tako dalje. Seznam je dolg, kolegi so navedli številne primere. In eh, mislim, da prisotnost zavezniških sil v Afganistanu eh, ni nikakor koristila ženskam in eh, ker se z umikom teh sil utegnejo razmere še poslabšati, moramo izvajati pritisk na te države, da se to ne bo zgodilo. Imamo partnerske sporazume z obema državama in izkoristimo jo v pravo smer, tako da zaščitimo civilno družbo, da zaščitimo človekove pravice in demokracijo. Poglejmo si napake iz preteklosti, sploh iz držav Magreba. Eh, klauzule o človekovih pravicah morajo biti nekaj več kot samo črka na papirju. Najlepša hvala. Kolega Paška za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, položaj žensk v islamskih državah je zapleten. Še bolj zapleten pa je zaradi verskih tradicij, sploh ko gre za odročne regije, kjer prevladujejo militantne verske skupine. Tam se še vedno izvajajo številne srednjeveške prakse. Osredotočiti se je potrebno na ljudi v teh državah, potrebno jih je preusmeriti na bolj sodoben način življenja. Dejavnosti Evropske unije za podporo ženskam, ki se morajo zaščititi pred nasiljem v družini, pred ponižanjem, je zelo pomembna humanitarna pomoč, ki je usmerjena proti ženskam in dekletom. Uh, mora priti v povezavi tudi s pritiskom na oblasti, ki morajo nehati kršiti pravice teh žensk in deklet. Uh, potrebno je upeljati nek civiliziran način upravljanja, civiliziran način življenja in odpraviti je potrebno nehumane eh, davne prakse. Najlepša hvala, kolega Paška, imeli ste minuto in pol. To so bili govorniki v imenu poslanskih skupin. Imamo še tri govornike, najprej kolegica Korhola. Najlepša hvala, predsedujoče. Fizično in eh, duševno nasilje nad ženskami je v Afganistanu in Pakistanu zelo razširjeno. Težko je razumeti eh, Veliko je zmede zaradi šariatskega prava, zaradi islamskega prava in očitno, kadar pride do prešuštva, so eh, tiste, ki so spoznane za krive, vedno ženske. Mislim, da to predstavlja kršitev njihovih človekovih pravic. Zelo malo žensk pride v više sloje družbe v teh državah, so pa določena področja, kjer imajo ženske celo prednost. Eh, zdi se, da, la, da laže kot eh, drugi eh, odpirajo svoje trgovine, naprimer. Potrebno je zagotoviti, da se bodo razmere žensk izboljšale v vseh delih držav. In uh, vsekakor moramo spodbujati izboljšanje človekovih pravic. Najlepša hvala, kolegica Kreto je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoči. Kot so kolegi omenili, je v Afganistanu prišlo do določenih izboljšav, vendar pa mislim, da je položaj žensk tam skoraj tako, kot je bil pred desetimi leti, ko je bil podpisan sporozum o vzpostavitvi prehodne vlade pod Hamdom Krzajem. E, delež umrljivosti porodnic je zelo zaskrbljujoč. Še vedno obstajajo fundamentalistična e, sodišča, Eh, pogosti so napadi na ženske, ki hodijo v šolo ali poskušajo sodelovati v javnem življenju. In kljub temu, da je prišlo do napredka, kar zadeva zastopanost žensk v javnem življenju, so ženske žrtve nasilja v družini, pomankanja eh, medicinske oskrbe, diskriminacije pri policiji in v pravosodju in tako dalje tudi to, kar se dogaja na ulicah, marsikaj pove o razmerah v teh državah. In eh, tukaj poskuša Evropska unija skleniti partnerstvo z državami, kjer prihaja do uh, brutalnih kršitev človekovih pravic in res moramo združiti sile in se temu zaprstaviti. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Tunun Hohenstein. Najlepša hvala. V začetku decembra je, se je mednarodna skupnost sestala z afganskimi, afganskimi oblastmi na dveh konferencah. Afganistanci so se zavezali, da bodo vključili človekove pravice v svojo ustavo, enako velja tudi za načelo enakosti med moškimi in ženskami, kar eh, mora Evropska unija vsekakor pozdraviti. Eh, Če se ozremo naprej proti letu 2014, ko se bodo zavezniške sile omaknile iz Afganistana in bo Afganistan postal popolnoma neodvisen in bo sam vodil eh, svoje zadeve, eh, nujno je, da takrat ne bo vrsta napredek eh, propadel, da ne bo zaradi teh sprememb prišlo do poslabšanja pravic, ki so jih uspele pridobiti ženske. Eh, Mi, kot Evropska unija, moramo tukaj nedvomno nuditi svojo podporo. Hvala. Hvala, kolegica Tunon Honštajn. To so bili napovedani govorniki. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Najprej kolegica Gomeš. Predsedujoči, nikoli ne bom pozobila eh, eh, ženske, ki sem jo obiskala leta 2008. Eh, in spominjam se žensk, ki so poskušale pobegniti pred eh, družinami in policijskimi organi, ki so proti njim diskriminirali. In ne vem, če se je kaj bistveno izboljšalo, odkar niso več pod talibani, vem pa, da se zdaj eh, z novimi pogajanji porajajo številna tveganja. Evropska unija mora zahtevati, da bodo tudi ženske sodelovali v pogajanjih in eh, da bo Afganistan moral spoštovati svoje mednarodne zaveze. V Pakistanu, kjer živi zelo živahna družba, ni dovolj, da imajo ženske na položajih moči, da imajo ženske ministrice. Eh, potrebno je odpraviti eh, necivilizirane zakone, ki eh, še vedno veljajo za ženske. In tukaj moramo zahtevati odgovornost tudi kar zadeva klauzulo o človekovih pravicah, ki je vključena v sporozum med Evropsko unijo in Pakistanom. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Gomeš, kolegi, kolega Tavares je naslednji. Obrigado, hvala, predsedujoči. Afganistan in Pakistan sta primera, kjer se kažejo najslabši primeri eh, vladarskih težen in lokalnih težen v kombinaciji. Eh, v državo so, prišli, so prišle mednarodne sile in eh, zdaj, ko bodo te odšle, se bodo pokazale najhujše lokalne težne. Izkazalo se je že, da vojaška rešitev ni mogoča, ampak eh, to bi morali vedeti že prej. Zdaj pa poskušajo spostaviti prehodno vlado, ki bo, seboval, ki bo ključevala tudi eh, talibane in s tem nam grozi, da se bo država vrnila v eh, najtemnejša obdobja, ko se, ženske, ko se je ženske prodajalo, ko se jih je posiljevalo in podobno zelo podrobno moramo spremljati te dogodke, sploh ko se pogajamo o sporazumih s temi državami. Hvala, še kolega Repo je zadnji v postopku KHDI. Najlepša hvala. Položaj žensk v Pakistanu in Afganistanu je zelo težaven in zelo zaskrbljujoč. Deset let je minilo od konference v Bonu, kjer je mednarodna skupnost začela ustvarjati eh, demokracijo za prihodnost, ampak posilstva, trgovina z ženskami, prisilne poroke, eh, nasilje v družini, to prizadeva skoraj vse ženske v Afganistanu. Od Znebili smo se talibancev in zato bi morale afganistanske ženske končno dobiti svoje temeljne pravice, pravico do šolanja. Še vedno prihaja do diskriminacije pri zdravstveni oskrbi na številnih področjih. Te ženske imajo pravico do varne in odprte družbe in ta družba ne more še naprej ignorirati več kot polovica svojih članov. Nažalost pa tudi v Pakistanu stvari niso bistveno boljše. Hvala. Kaj, Hvala, kolega Repo. Za zaključek razprave dajem besedo še komisarju Almunji. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Najprej, kar zadeva Afganistan. Na zadnji bonski konferenci je Evropska unija skupaj z mednarodno skupnostjo ponovno izpostavila pomen, ki ga pripisuje spoštovanju pravic žensk. Podpredsednica Ashtonova skupaj eh, s Hillary Clinton se je sestala s skupino afganistanskih žensk ob začetku te konference in te ženske so nam vsem lahko na vdih. Evropska unija podpor, eh, podpira proces sprave, ki ga morajo voditi afganistanci, eh, še vedno pa je zavezana tudi eh, podpiranju napredka, ki ga je Afganistan dosežel na področju človekovih pravic in pravic žensk od leta 2001 položaj žensk v Afganistanu pa je še vedno zelo negotov. Evropska unija se, tem se o tem neposredno pogovarja z afganistansko vlado, kadar je to potrebno. E, podobno smo na primer februarja govorili e, z afganistanskimi oblastmi o zavetiščih za ženske. Eh, sprejeta je bila tudi resolucija eh, julija in novembra lani. Eh, pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja v družini, je pomemben element pomoči, ki jo nudi Evropska unija. Evropska unija eh, tesno sodeluje na tem področju in podpira prizadevanja Afganistana v okviru kabulskega procesa. Kar zadeva Pakistan, eh, podpiranje pravic žensk je prednostna naloga Evropske unije in tudi prednostna naloga vseh držav, ki sodelujejo z Pakistanom. Evropska unija in članice lahko poskušajo vplivati na razmere z dialogom, z oblastmi in eh, z omogočenjem boljšega dostopa do pravosodja ženske se soočajo s številnimi težavami, največja med njimi pa je najverjetneje nasilje. Evropska unija izkorišča svoj politični dialog s Pakistanom, da opozarja na probleme na tem področju. Dolgoročni cilj je zagotoviti učinkovito izvajanje Evropske konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam. In eh, Pakistan je tudi podpisnik te konvencije tega dokumenta. Kratkoročno pa poskuša Evropska unija doseči zakonodajo v Pakistanu, ki bi prepovedala vse oblike diskriminacije in ki bi preprečevala kakršnokoli nasilje. Hvala. Dank, Hvala, komisar Almunija. Ob koncu razprave imamo sedem predlogov resolucij. Eh, razprava je zaključena in glasovali bomo po naslednji razpravi.